Tam je gospodje odbor za pravne zadeve me je obvestil o novih eh, članih in sicer gospa Minodora Kleveti in eh, gospa oziroma gospod Alda Sousa 18. maja in 9. maja. S temi dnevi postaneta ti dve osebi poslanca, kar je potrdila tudi pristojna komisija. Je kdo proti temu? Ne. Če je temu tako, potem je to tudi potrjeno. Evropska ljudska stranka in skupina EFD sta mi posredovali imenovanje.